Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Pozdravljeni na seji odbora Ekon. Z nami je Nils Tigesen, predsednik Evropskega fiskalnega odbora. Predtem pa bomo sprejeli še dnevni red ima kdo kakšen govor? Ne, v redu, nobenih sporočil nimam, ampak poročal bom o tekočih medinstitucionalnih pogajanjih. 25. oktobra smo imeli oktober o PEP, to je bil drugi trialog. Na osnovi kompromisnega predloga poročevalca so se tri institucije dogovorile o številnih opredelitvah v drugem členu. Dogovorili smo se o v splošnem načelu distribucije v 18. členu, tudi v zvezi z 22. členom smo dosegli dogovor in v zvezi z biometričnimi tvegami v 42 ter 58 in 59. Imeli smo še razprave o potrditvah strani AJOPE in nacionalnih organov, ampak dogovora tukaj ni bilo. Tudi kar zadeva splošna načela in možnost zagotovljena storitev. Tudi tukaj torej nismo dosegli dogovora, naslednji trialog pa bomo imeli 25. novembra. Prav. Zdaj pa prehajamo na četrto točko in sicer izmenjava mnenj s članom Evropskega fiskalnega odbora Nilsom Tigesenom. Evropski fiskalni odbor je bil oblikovan na osnovi poročila petih predsednikov o zaključku Evropske monetarne in ekonomske unije. Glavne odgovornosti so, da se oceni izvajanje fiskalnega okvira unije, da se oceni primernost dejanskega, dejanske fiskalne naravnanosti v evromočju in da podajo predloge v zvezi z prihodnjo prihodnostjo in prihodnjem razvojem fiskalnega okvira unije. 10. oktober je Evropski fiskalni odbor objavil drugoletno poročilo. V poročilu je pregledan način, kako se izvaja fiskalni okvir EU leta 2017. Izpostavili so pozitivne in negativne vidike ter možnosti za izboljšave. O tem bomo prav gotovo govorili. Prav tako so priporočali načine, da bi poenostavili pakt za stabilnost in rast ter njegovo upravljanje. Razprava prihaja ob pravem času, zato ker Prav zdaj govorimo o fiskalnih pravilih in o posledicah ne skladnosti oziroma nespoštovanja teh pravil. Kakor veste, bo Evroskupina govorila o nacionalnih DBT-jih. Tam se pojavlja še nekaj posebej kritičnih vprašanj v zvezi z nekaterimi državami članicami, zlasti s tisto, ki jo jaz najbolje poznam to je dobra, dobra priložnost, da govorimo o fiskalnih pravilih. Na začetku bomo prisluhnili profesorju Tigesenu, potem pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov z poslanci. Gospod Tigesen, dobrodošli, beseda je vaša. Uh, uh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala za povabilo. Evropski fiskalni odbor je že večkrat imel izmenjave mnen z odborom Ekon, to nam je vedno koristilo in tudi tokrat se veselim razprave. Poslance ste že opozorili na naš mandat in ta mandat nam omogoča naslednje. Lahko govorimo o preteklosti. lahko govorimo o nedavni preteklosti, to je leto 2017, lahko pa podamo tudi predlog v zvezi z tem, kako bi lahko delo še izboljšali. Torej, lahko smo generali po bitki, tako rekoč, lahko pa tudi špekuliramo o prihodnosti, nekoliko bolj kot vi, ki se vsak dan ukvarjate s tem. Lahko govorimo o poglobitvi EMU. Včasih smo morda kritični, včasih smo preveč polni domišljije glede prihodnosti, ampak to je naše bistvo, bi rekel. Letno poročilo. Sestavljajo podrobne analize leta 2017, kakor sem že dejal. To leto je pomembno, zato ker je to prvo leto, ko je bil dosežen občuten napredek v Evropi po krizi in globoki recesiji med letoma 2011 in 2013. Preden se spustimo v podrobnosti, v zvezi z izvajanjem pravil leta 2017, želim povedati, da je EFB organ, ki podpira pravila in spoštovanje pravil, kajti okvir na osnovi pravil je dober temelj za to, da se uskladijo naloge na nacionalni ravni in potreba potem, da zastavimo ustrezno makroekonomsko politiko in da se omejijo nevarnosti preliva. To je še vedno ključnega pomena. In do velike mere smo to tudi dosegli v obdobju po krizi. V lansko letnem poročilu smo bili bolj pozitivni, letos smo manj pozitivni. To pa zato, ker se je stanje močno izboljšalo v lanskem letu. Leta 2018 se je to nadaljevalo in upajmo, da se bo nadaljevalo tudi leta 2019. Govorimo namreč o ustrezni fiskalni naravnanosti za leto 2019. Vendar 2017 je še veljala prožnost strani komisije in zaradi tega se je pojavilo kar nekaj elementov procikličnega vedenja v nekaterih državah in izvajanje reform v zadruženih državah se je upočasnilo. EFB ne zagovarja vračanja k temu, da bi imeli zelo toga ali celo avtomatska pravila. Nismo za avtomatičnost ali poenostavljanje. Seveda se zavedamo, da moramo imeti nekaj manevrskega prostora, ampak po našem mnenju smo šli leta 2017 predaleč. Zelo pomembno je, da upoštevate, da smo na osnovi tega pripravili svoja priporočila. Komisija je odgovorna za izvajanje pravil skupaj z svetom in eh, komisija vedno podpira svet. Včasih pa so posamezne članice sveta podale hm, drugačno mnenje, ampak Po našem mnenju je zdaj čas, da si zadeve bolj kritično pogledamo in da govorimo o reviziji pravil, ne pa da eksperimentiramo z majhnimi prilagoditvami že zapletenega sistema. Zdaj pa prva prosojnica. Tukaj vidite strukturo našega poročila. Poglavja 2, 3 in 4 zadevajo leto 2017. Poleg tega, kar sem že povedal, si ogledamo tudi vloge nacionalnih organov in preučujemo priporočila Komisije za ustrezno fiskalno naravnanost za leto 2017. V nadaljnih poglavjih si ogledamo, kakšno, kakšni so rezultati mm, uporabljanja prožnosti od leta 2015 in govorimo tudi o paktu za stabilnost in rast. No, Naj vam podam nekaj ključnih sporočil iz našega poročila. Prvo sporočilo je jasno, nekontroverzno in sicer evromočje in gospodarstvo v evromočju se je okrepilo leto 2017. Drugo sporočilo je, da SGP ni bil prilagojen boljšim gospodarskim pogojem zaradi asimetrije pravil. Če je država v težavah, se pravila prilagodijo, ampak v nasprotni smeri pa se ne zgodi nič, če je država torej v boljšem položaju. In drugič, zaradi diskrecije, ki se je uporabila za to, da so se omilile zahteve države, postopoma odstopajo od priporočil prav zaradi tega in uporaba nepričakovanih dohodkov. Leta 2017 so države imele veliko takšnih nepričakovanih prihodkov in nekatere države, tiste, ki imajo dobre javne finance, so to izkoristile. Konsolidirale so javne finance še bolj. Države, ki so zadolžene, pa so velik del teh prihodkov porabile za druge namene. Četrto sporočilo je naslednje: Marginalna fiskalna konsolidacija je bila ustrezna, gledana v celoti, ampak na ravni držav so številne države zamudile to priložnost, da bi hitreje zmanjšale dolg in oblikovale fiskalne rezerve, kjer je to potrebno. Naslednje sporočilo je, da je komisija izdala smernice novembra 2016. To naj bi bilo kot dopolnilo priporočil za leto 2017. Fiskalna, fiskalno širjenje v višini 0,5 odstotka ni bilo utemeljeno, ne takrat, niti če se zdaj ozremo nazaj. In eh, to ne bi bilo v skladu z pravili za pakt za stabilnost in rast. To je poslalo tudi na jasen signal, kajti konsolidacija bi takrat bila nekaj, kar bi potrebovali. In takrat so omenjali to diskrecijsko rezervo, ki bi veljala ob manevrskem prostoru, ki ga že tako ali tako uporabljamo. Nacionalne, medna, od, nacionalne neodvisne fiskalne institucije so naslednje sporočilo, nekatere so bile uspešne, ukrepile so javni nadzor. V Romuniji in v Italiji pa je bilo drugače. Fiskalni svet je bil kritičen do makroekonomskih napovedi vlad v teh dveh državah. Številni drugi sveti so ostali tiho v zvezi s tem, zato ker so viri omejeni, tudi dostop do informacij včasih ni ustrezen in upoštevati je treba, da nacionalni fiskalni svet ne sodeluje v pogajanjih med državami, članicami in komisijo. Če imajo torej kakšna priporočila, se potem to v javnosti v bistvu ne pojavi. In še sedma točka, poenostavitev pakta za stabilnost in rast. Nekaj naporov v tej smeri je sicer bilo, ampak niso obrodili sadov, mi predlagamo poenostavitev. To pa bi bilo seveda povezano z spremembo upravljanja. Na tej prosojnici lahko vidite, da predlagamo, da bi se vrnili nazaj k enemu temeljnemu pravilu in sicer, da bi postopoma zmanjšali razmerje dolga do BDP-ja, imeli bi en instrument, šlo bi za pravilo neto izdatkov, posvetili bi se neto povišanju izdatkov na nacionalni ravni in potem bi ocenjevali, ali je to v skladu z dolgoročnim ciljem v državi. To bi bilo koristno, po našem mnenju. V zadnjih letih je ta predlog bil deležen kar nekaj podpore, tudi Mednarodni denarni sklad, OECD, mislišče in tako naprej so nas podprli pri tem in naš predlog je zdaj malce bolj konkreten. Tak sistem bi seveda še vedno potreboval nekaj prožnosti, to se ne bi uporabljalo vsako leto, ampak bi imeli neke vrste triletni cikl, prav tako pa bi morali imeti neke vrste diskrecijo. Če bi to bilo utemeljeno z gospodarskega vidika, bi morali seveda ločevati med političnimi odločitvami in gospodarskimi odločitvami. Za oboje sta odgovorni tako svet kot tudi komisija. Hvala lepa, s tem bom zaključil. V dokumentu imate še veliko več grafov. Mislim, da boste tako lažje razumeli poročilo, ki je malce zapleteno, ampak upam, da vam bo to koristilo, ko boste pregledovali fiskalna pravila v okviru svojih razprav. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev, zelo jasna je bila. Začeli bodo naši poslanci v imenu ELS Danuta Hübner. Hvala. Hvala lepa, profesor upravljanje, to ste omenili na koncu. Evropska komisija spremlja skladnost in spoštovanje pravil. Komisija mora biti torej objektivna tukaj, ampak po drugi strani ima komisija tudi pomembno politično vlogo, ko ocenjuje proračunske načrte in ko podaja priporočila. v poročilu omenjate tudi potencijalno na skrižju interesov v zvezi s tem. Moje vprašanje je naslednje. Omenili ste dve možnosti. Dejali ste, da bi v okviru komisije lahko oblikovali specifično službo, ki bi bila neodvisna, ki bi bila ločena od komisije, tako rekoč. Druga možnost pa je, da bi ekonomsko-analitično analizo dali zunanjim izvajalcem. Sami pa ne poveste, katera možnost bi vam bila bolj pri srcu. Zanima me, katera možnost je po vašem boljša. Pet minut? Kako zadeve delujejo? 30 sekund za drugo vprašanje. Dobro. Premik iz eh, pravila, ki temelji na primankljaju, na pravilo, ki temelji na razmerju. Vi govorite o javnih izdatkih, neka mora biti pod pragom, potem pa govorite o izjemah in tako naprej. No, mene zanima, kako bi ta izuzetja delovala v zvezi z težkimi gospodarskimi časi, kako bi lahko tako zaščitili strateške naložbe v takšnem sistemu. Hvala. Uh, Hvala za ti dve vprašanji. Res je, ne povemo, katera možnost nam je bolj všeč. Obstajata dve opciji, ki imata obe prednosti. Delo v okviru komisije bi pomenilo, da bi morala ta služba biti ločena, to bi bilo ključnega pomena, kajti pogodba komisiji daje pravico do tega, do izvajanja nadzora. To bi lahko storili. Tudi druge mednarodne institucije obstajajo, kjer bi to lahko naredili. In uh, to bi bilo tudi v skladu z tem, da so za to potrebna velika in obsežna sredstva ta predlog omenjamo tudi, ker se o tem pač govori. In kolikor vemo, o tem govorijo tudi uradniki, ampak vnaprejšnjih rešitev v zvezi s tem še ni. Če me vprašate osebno, jaz mislim, da je prva možnost bolj realistična, druga možnost pa je samo neka možnost, ki se pojavlja v razpravi, da bi lahko govorili o zunanjih izvajalcih kar zadeva merilo glede izdatkov, res je, to bi veljalo za vse izdatke, ne bi ločevali med različnimi kategori, kategorijami izdatkov. Fiskalna pravila obravnavajo izdatke globalno, vsaj običajno, ampak že zdaj obstajajo prizadevanja za to, da bi zaščitili naložbe pred izdatkov rezi, ki smo jim bili priča v času krize. Zadeve zaenkrat niso dobro delovale. Zakaj? To je relativno strok sistem. Mi smo analizirali leto 2017 in samo dve državi sta v tem obdobju uporabili ta posebna pravila. Zato ker sicer stanje ni bilo dovolj slabo. Če bi zaščitili določene naložbe, bi to bilo super, ampak to je zaenkrat zunaj našega mandata. Mi smo se želeli posvetiti bolj globalnemu pregledu, seveda pa je treba naložbe bolje zaščiti, zaščititi kot v času krize. Hvala, Permoš Beres. Um, merci, uh, de... Hvala za ta pojasnila. pravite, da je treba proračunsko analizo bolj ločiti od eh, politične. Fiskalno leto 2017 je bilo najboljše, kot pravite. No, videli pa smo, kakšni so bili volilni rezultati v Italiji. Mislim, da ti volilni rezultati so povezani tudi s stanjem gospodarstva. Skratka, to, kar pravite, mislim, da moramo biti previdni. Potem uh, nadaljevanje spremljanja pakta za stabilnost in rast tukaj ste se spustili v zelo odprto razpravo. Mislim, da vsi lahko rečemo, da je treba nekaj narediti, zato da bomo preoblikovali trenutni model in pa določbe. Tukaj v parlamentu smo uh, poskušali pripraviti nekakšen uh, kodeks konvergence. Tu bi se odzvali nekatere vaše vprašanja, torej da je treba mogoče državam članicam, da načrtujejo uh, svoje uh, proračunske strategije. Ne samo za eno leto, ampak dlje. Ali se vam to zdi dobra zamisel, bi lahko delali na tem področju, bi lahko to podprli. Potem pa še nekaj drugega. Uh, prej ste, gospe Hübner, dejali, da se je treba sotočiti na ohranitev naložb, ampak eh, tudi nekaj druga me zanima, kako ta pravila prispeva k ciljem Evropske unije. Eh, kot prvo je ta cilj trajnostni razvoj, naprimer. Eh, kako to bolj vključiti v širšo sliko, kajti kot je bil oblikovan pak za stabilnost in rast, tudi za rast, torej, mislim, da ta faktor ni bil zadosto upoštevan. Potem pa še. Proračunska zmogljivost evrobmoča ali ta dejavnik, dejavnik tudi vključujete v prihodnost tega upravljanja evroobmočja. Hvala. Uh, hvala lepa, hvala gospa Beres. V okviru mandata se posvečamo reviziji pakta za stabilnost in rast. To je naš namen. Tako je naš mandat opisan tudi v poročilu petih predsednikov, zato nismo govorili v, o kodeksu konvergence, tako kot ste ga omenjali vi. Sveda je to zelo pomembno, jasno, vendar v našem okviru, v Evropski uniji, pač ločujemo med fiskalnimi pravili. Ta pravila se ocenjuje in poskrbeti želimo, da ne prihaja do dodatne divergence. Govorimo pa o konvergenci na drugih področjih, to je seveda del našega dela v Evropi, ampak to ni del našega dela v okviru Evropskega fiskalnega odbora. Naložbe, da seveda to je zelo pomembna naloga, o tem smo govorili, ne samo zato, da bi zagotovili naložbe na nacionalni ravni, ki bi lahko izboljšale rast, tudi nekatere strukturne reforme gredo v to smer, ampak morda smo bili preveč strogi v zvezi s tem. To je možno. In ni bilo podpore za zlato pravilo, ki bi zaščitilo naložbe. V zadnjih letih se zadeve bolj posvečajo temu, da bi imeli več javno-zasebnih partnerstv, naprimer, da bi imeli takšne naložbene načrte. Poglejte si Junckerjev naložbeni načrt in zamisel je ta, da bi spodbudili več naložb ne samo po fiskalni strani. Zahteve v zvezi z zeleno rastjo, naprimer, so zanimive, ampak tukaj nimamo dovolj strokovnega znanja, zato ne bom odgovarjal v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Še kaj? Še kaj? Ne? Prav. Fiskalna zmogljivost. Seveda. V poročilu poleti smo pisali o tem. Centralna fiskalna zmogljivost je nekaj, kar nam je všeč. Kriza nas je naučila, da obstajajo določene okoliščine, kjer nacionalne politike ali evropske politike same ne morejo zagotoviti dobrega rezultata. Zato podpiramo centralno fiskalno zmogljivost, vendar. Zato, da bi to delovalo in da bi bilo to politično sprejeto, bi nacionalna pravila morala delovati. Gre za neke vrste analogijo med tem in razpravo v bančni uniji o zmanjšanju tvegan in delitvi tvegan. Centralna fiskalna zmogljivost bi bila pomembna, dostop do te zmogljivosti pa bi bil pogojen. Pogoj pa je spoštovanje nacionalnih fiskalnih pravil ne gre za to, da bi podkopavali pripravljenost držav, da spoštujejo nacionalna pravila, ampak jih želimo spodbuditi k temu, da bi še bolj spoštovala države, spoštovale pravila. Razprava je še v precej rani fazi. Komisija govori o programu za stabilnost, naprimer. Včasih je treba dele proračuna kako nadomestiti v okviru tega programa, ampak komisija je preložila tako to razpravo, kot tudi razpravo o pravilih na naslednje leto ali še kasneje. Fiskalna pravila in centralna fiskalna zmogljivost so vsekakor zanimive možnosti. Bernd Luke, hvala, danes bom govoril v nemščini. vaš predlog v zvezi z neodvisnimi strokovnjaki se mi zdi dober, ko govorimo o tem, da bi morali analizirati, kakšne prožnosti bi lahko uporabili, kakšne možnosti glede izdatkov. To se mi zdi smiselno. Ampak, kar zadeva vaša nova fiskalna pravila, se mi zdi, da je vse skupaj preveč šipko. Mislim, da se mi zdi problematično, da imamo samo triletni nadzorni cikl, kajti to bi pomenilo, da po, sicer potem sledi samo opozorilo in šele po šestih letih bi lahko začele veljati sankcije. Mislim, da je to veliko prepozno. Zanima me, zakaj ste tako široko grudni. In vaš predlog v zvezi z fiskalno rezervo. Tukaj naj bi imeli samo eno merilo in sicer zmanjšanje dolga na 60 odstotkov. To pomeni, da odpravite druga merila, tudi tista merila, na osnovi katerih bi lahko naložili sankcije. V novih fiskalnih pravilih nimate predvidenih sankcij. Zanima me, kakšna pravila glede izvajanja ste imeli v mislih? Ali bi obstajale možnosti sankcij ali sankcij? v zvezi z vašim predlogom sankcij potem več ne bi bilo. In še zadnje vprašanje. Politika izdatkov. Govorili ste o ra neto rasti izdatkov. Govorili ste tudi o funkciji stabilnosti in o v bistvu izdajanju denarja. Ampak nekaj pogrešam. Denar za javne naložbe bi moral biti porabljen produktivno. Zanima me torej, kako bi vi poskrbeli za to, da ne bo šlo samo za porabo denarja, ampak da bomo dejansko z denarjem poskrbeli za pozitivne učinke na makroekonomski ravni, še posebej, če je gospodarstvo v težavah. Mislim, da bi morali zagotoviti kakovost javnih naložb in lepo bi bilo, če bi tudi v zvezi s tem pripravili kakšno pravilo. Hvala. <clears throat> Thank you, Mr. Lüge, for these uh, questions. Uh, you are right that. Hvala lepa, hvala za ta pravila. Res je, prav imate. Triodstotno pravilo in strukturni primankljaji, to smo črtali, zato ker je to težko meriti. In, uh, pravilo 3 odstotkov je zdaj sprejeto v javnosti do določene mere, kajti zdi se, da se javnost tega pravila zdaj zaveda, ampak problem je, da bi lahko to pravilo bilo videno kot neke vrste naključno pravilo, samovoljno pravilo in preprosto ga je tudi doseči. Skoraj vse države so zdaj pod tem pragom, čeprav je stanje na področju javnih financ marsikje zaskrbljujoče če se posvečamo dolgu in zmanjšanju dolga, je po našem mnenju to bolje. Seveda, nobenih iluzij nimamo, ne menimo, da je mogoče doseči to na kratek rok ali v desetih ali petnajstih letih, ampak morali bi iti v to smer. Na začetku je to bil nek standard. Mi nismo tako mili, kot pravite vi, drugače lahko sicer rečem, da smo nekoliko milejši, zato ker omogočamo nekaj več avtomatske stabilizacije kot trenutna pravila in v zadnjem poglavju izvajamo primerjavo. Tranzicija ni tako brutalna kot eh, strogo spoštovanje trenutnih pravil, ampak to ni mila možnost. Lahko vidite, da bi potrebovali kar nekaj javnofinančnih preseškov v državah za veliko dolga, da bi prišli do teh številk. Po našem mnenju nismo preveč mili, res je, da je to neko skupno merilo, zmanjšanje eh, neto izdatkov. Če države želijo več porabiti in če so pripravljene, da bodo prepričale ljudi, da plačajo več davkov, v redu. Po drugi strani pa, če zmanjšujejo davke, bo treba zmanjšati tudi rast izdatkov. Razen, seveda, če se BDP močno poveča. Takšno pravilo bi bilo tudi bolj razumljivo od pravila 3 odstotkov in bilo bi tudi bolj spremljivo, po mojem mnenju tudi politično bolj spremljivo, ampak vi boste lažje to presodili kot jaz. Gre za pravilo na osnovi razvoja in če je mogoče dodati še nekaj razmisleko v zvezi s kakovostjo, to je vedno del analiz posamezne države, potem še toliko bolje. Vendar vedno je težko to uvesti v pravila sama in to bi bil moj odgovor na vaše vprašanje. Hvala. Kar se tiče sankcij, na to pa niste odgovorili, da ste odpravili v bistvu sankcije in da nimate potem mehanizma za sankcije. Sankcije torej. Nismo odpravili sankcij, povezali smo to z novim sistemom, zmanjševanje dolga in to prek tega, da to povežemo z rastjo. In če si pogledamo kriterije, naprimer pri določenih mehanizmih, kar se tiče odstotka, bi bile sankcije, ampak ne pri primankljaju samem. Torej, spremenil se je sprožilec sankcij, ne pa sankcije same. Karolin Naktegal, prosim. Hvala lepa, da ste tukaj z nami mislim, da smo v zelo zanimivih časih v tem trenutku, v zadnjih desetih letih. Imamo nov okvir za evropski finančni sektor, sedaj pa moramo biti odporni in delati tudi na fiskalnem področju, da bomo imeli močno gospodarstvo. Čeprav zelo pozdravljam spostavitev Evropskega fiskalnega odbora, je potrebno postoriti še zelo veliko. Nekaj vprašanj. Prvič, kar se tiče vašega ličnega letnega poročila, ki ste ga objavili prejšnji mesec. Tu ste zapisali, da italijanska neodvisna fiskalna institucija ni ustrezno prestrukturirala. Mar menite, da so te preveč optimistične napovedi strukturalno težavo v nekaterih državah članicah in drugič, kaj bi morali storiti, da bi zagotovili neodvisne ekonomske napovedi vseh državah članicah. Kako torej vidite vlogo vašega fiskalnega odbora, kar se tega tiče? In naslednje vprašanje, neodvisna ocena, ki jo ponujete glede na pakt za stabilnost in rast, to je ključnega pomena za sistem, ki potrebuje več nadzora mar menite, da bi izboljšana vloga Evropskega fiskalnega odbora lahko okrepila ta nadzor? Naprimer tako, da bi prevzeli določene naloge iz Evropskega semestra, naprimer priprava poročil po državah ali priporočil za države, to so torej ta vprašanja, ki me zanimajo. Hvala lepa. Uh, Glavna naloga dobro delujočih nacionalnih fiskalnih odborov je, da torej, se ustrezno nadzira makroekonomske napovedi vlad. Nekatere države to ustrezno počnejo, ampak to zahteva KPC virov. Druge pa imajo manj formalne preverbe, kaj počnejo njihove vlade. In tukaj potem to sproža včasih kritična vprašanja tako kot tudi pri komisiji, seveda. Ne pravim, da je določena nacionalna vlada um, enostranska, da ni objektivna. Videli smo to že, sicer v preteklosti. Ampak, seveda, včasih obstaja tendenca, da je vlada morda včasih nekoliko preveč optimistična, kar se tiče napovedi. In trenutni razpravi. fiskalni svet ima torej za nalogo, da je nekoliko bolj realističen. Potem pa kratkoročno se pričakuje, da bomo imeli kakosno študijo, kako politike vlad vplivajo na ekonomski razvoj naslednje leto. To je zelo težavno. To zahteva tesne stike z vlado, ne samo s finančnim ministrstvom, ampak tudi z drugimi, tudi fiskalnimi organi. To je težko storiti, vsi nimajo vira za to, ampak idealno bi to morali storiti kot naslednji korak. Prav tako imamo v našem mandatu to, da bi najširili najboljše prakse med nacionalnimi fiskalnimi sveti žal, nimamo dovolj virov, da bi se lotili te težavne naloge, ampak pripravljeni smo storiti več. Imamo mreže, skanj vse tukaj dobro deluje. Smo pa izpostavili dve države, ki ste šli precej daleč, kar se tiče teh organov v svojih državah. Ena je Združeno kraljestvo, druga pa Slovaška. Združeno kraljestvo je fiskalni svet prevzel vse makroekonomske napovedi. to ni več vloga finančnega ministrstva sedaj. In to je seveda pomembno, takrat, ko so kakšne napovedi spone. Torej, neke prakse, ki bi jih lahko razširili, mislim pa, da moramo biti previdni, ko slišimo, da bi lahko nadzirali na decentraliziran način. Neka koordinacija s komisijo je potrebna. Včasih pa, kot sem tudi že namignil v svoji predstaviti, je lahko fiskalni svet kritičen do svoje vlade, potem pa se seveda država pogaja s komisijo, kakšne so številke, kakšne so priporočila, potem fiskalni svet nima več kaj besede pri tem. To je praksa, ki bi jo radi spremenili, ampak to je večinoma nacionalna zadeva, ne pa evropska. Seveda pa to zelo pozorno spremljamo in mislim, da je reforma tega neodvisnega fiskalnega sveta pod nacionalnih držav članicah bila zelo pomembna. Hvala lepa. V primeru, ki ste ga omenili, moramo vedeti, da so to dva primera. Najprej ni bilo validacije, potem je vlada spremenila napoved in potem je bilo validirano, sedaj pa v tem trenutku pa ni bilo validacije, potem tudi ni spremenila napovedi, tako da se je vlada odločila, da bo ohranila enako napoved, ki ni bila validirana zaradi nominalnih številk, ker hm, deflator ni bil prepečljiv po organih nacionalne države. Guje, zelenih ne vidim, e FDD, Anemans, prosim. Hvala lepa, govoril bom nizozemsko, če mi dovolite. Hvala lepa, profesor Tigesen. Želel sem spregovoriti o specifičnem primeru, Belgija v vašem letnem poročilu. Omenili ste dejstvo, da je Belgija prociklična sedaj in da ni postopkov zaradi prevelikega primakljaja in da je tudi mnenje komisije premilo. 103 odstotke imamo javnega dolga in to že tretje leto zapored, torej presegamo omitve. Komisija in gospod Juncker pa sta šele sedaj nekoliko izuzela, izpostavila Belgijo, prej pa ne. Vse te informacije bi naj bile lažne novice. Moje vprašanje je, kako vi ocenjujete trenutne razmere, glede proračuna v Belgiji, In še tole, kakšna je vaša ocena odziva komisije, pa tudi Belgije? Really this, uh, matter, but, uh, we, we do... Nisem strokovnjak za to, ampak uh, o Belgiji se seveda pogovarjamo. Naš način dela je, da skušamo razumeti, ko je prišlo do spornih zadev, ne sporozumemo, kako je bilo priporočilo podano, kakšni so bili sklepi In v nekaterih primerjih se nam je zdelo težko, da bi natančno restrukturirali, zakaj je bila dana določena prožnost. V primeru Belgije smo imeli nekaj primerov, najprej nesporazum med vlado in komisijo, kako izračunati vpliv spremembe pobiranja davkov, ali je to strukturno ali samo začasno da se prihodki povečujejo in komisija je na tej točki dovolila eh, Belgiji, da stori to, kar je želela. To je bil torej en element, nasplašno pa se mi zdi, da je to primer, da je to primer, kako pomembno je restrukturirati odločitve, ki sledijo priporočujem komisije. Potem še drugi primer, ko je Belgija izkoristila manevrski prostor širšega izpolnevanja, procesa ocenevanja, kako se potem prožnost dodaja k našim določbam, ki jih že imamo. In interpretacija potem pomeni, da lahko prihaja do razkoraka, kar se tiče različnih mnen. Sveda ne vem, kateri je pravi rezultat, ampak mislim, da bi komisija morala biti bolj previdna, ko sprejema odločitve, da bi jasno ekonomsko razložila, zakaj so določene odločitve sprejete. To je glavna točka. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa postopek HDI. Bom kar sam začel. Nekaj vprašanj in pripomp. Najprej, kar se tiče prihodnosti. Moram reči, da se mi zdi zelo zanimivo in načeloma privlačna vaša poenostavljena različica, kajti kateri izdatkov v vaši verziji to ni povezano s strukturo kulturnimi ukrepi. To je torej nekaj, kar se lahko pregaja, ne glede na različne cikluse. Ampak vidim pa težavo in to ni manjša. Ko začet, začnete z učinkom zapuščine pri tem dolgu, kot se dali in se strinjam z vami v nasprotju s tem, kar je ta gospod Luka, morda se to zdi nekoliko milo, ampak dolgoročno bo to bolj odločno kot sedaj. Potem pa imamo seveda nesorazmeren učinek, govorim kot državna država z visokim dolgom. Torej, če imamo tako zapuščino, potem je vpliv zelo velik. Kar se tiče enakih pogojev, če nimamo sistema, da se lotimo te zapuščine, potem imamo težavo neenakega vpliva fiskalnih pravil. Še prav posebno, če tega ne kombiniramo s sistemom za boljše zapostavljanje makroekonomskim neravnovesjem, potem bi to lahko bilo nesorazmerno in ne bi bilo praktično izvedljivo. Kar se tiče realizma, je to pomembno. Če bi začeli zničene stopnje, potem bi se strinjal z vami, da dolg skupaj s fiskalnimi ukrepi predstavlja to, kar ste delali. Kaj menite torej o tem? In potem druga točka. Tukaj je pa to bolj pripomba. Vaša ocena določb, kjer je prožnosti 2017, da so bile različne 2016, imeli smo tri faze v bistvu izvajanje, družbene klauzule, strukturne reforme, potem matrico nenadni dogodki, potem to, kar je bilo izven okvira, pa vseeno pravila, ki so bila s tem povezana. In sedaj me zanima, ali ste naredili oceno kakšno bi bilo fiskalno stanje držav brez te klauzule. Če torej dolgov ne bi odobrili, če bi se seštevali. In potem seveda smo v kritičnem trenutku, kaj se tiče verostavnosti fiskalnega okvira in kaj se tiče prožnosti. Govorimo o prožnosti, kde je pravil. Zdi pa se, da je to izjiv tudi, kar se tiče logike pravil samih. Torej, če gledamo nazaj, nam to daje neke zasluge, da smo pokazali, da se pravila lahko izvajajo prožno, ker ti potem je lažje braniti take pravila. Ja, pristop, če skaj rečemo, da so vse prek pravila napačna in jih ne bom uporabljal, ni da mi ni mar. To je potem drugače. Ko skušamo najti pojasnilo, čeprav včasih to malo čudno in malo zapleteno, glede pravil. Pa tudi potem strukturni odmik na večjih stranih. Tukaj ne govorimo 1,4,5, govorimo 1,4. Torej, glede na te nedavne razmere, trenutne razmere, bi morda spremenili to vaše kritično stališče, kar se tiče 2017, kar se tiče uporabe prožnosti, Uh, Morda imate prav, da se ne ukvarjamo dovolj za poščino, ki ostaja, da imamo različne ravni dolga. In to politično ni ravno razumljivo, da imajo države, ki imajo 130 odstotkov dolga, še 60 odstotkov se jim zdi zelo oddaljeno. Potem seveda zahtevajo drugačna pravila in kazalnike ampak po drugi strani pa je to tisto, kako lahko eh, potem fiskalno področje malo vplivati tudi na druga področja. In seveda, ne ostaremo nekih skupnih enotnih fiskalnih pravil, kajti te posledice na drugih področjih so pomembne, če seveda ugotovimo, da so da je ramen dolga, zelo visoka. In to lahko potem seveda oteži razmere. Če pa preberete naš predlog, potem vidite, da gre za seveda postopno obravnavo razmer, ne za neko brutalno spremembo. Samodejno pravo pravilo ne bi bila izogljiva, kot se dali. Ugovarjamo pa temu, da imajo pravila svoj ciklus. Da, morda so bila pred stroga 2011 do 2013, ko smo imeli recesijo skoraj da posod v evroobmočju. Tukaj je bila potreba po prožnosti, pa smo bili preveč živčni in morda so bile razmere prenevarne, da bi bili prožni takrat. Prožnost se od 2015 vedno več uporablja. In to takrat, ko je bilo vedno malo potrebe potem, po moje. Seveda, odročene izjeme obstajajo kot sedaj. In imeli ste nižjo rast kot ostali del Evropoča. In Italija je imela zelo veliko porožnosti, tako kar se tiče pravil, porabe pravil, pa tudi kar se tiče devijacij. Od pravil v petem poglavju smo povzeli, da je bil celotno činje 2,15, 2,16, 2,17, višenje 2 do 2,5 odstotkov BDP Italije. Ne rečem, da to ni bilo prav to, ampak nekaterih primerih pa definitivno. In mislim, da moramo biti precej kritični moramo pojasniti, da mora prožnost v pravilih biti neka praksa, ki je odvisna od ekonomskih razmer, v katerih smo. To ni nekaj, kar bi standardno ali prociklično uporabili kar vse prek. 2017, verjetno 2018 bo tako, če že napovem, kaj bo v naslednjem poročilu za 2018. Torej, prav imate. Veliki ziv je, kar se tiče teh pravil. vendar pa spodkopavamo nekatera pravila, če si jih preveč velikodušno razlagamo. Na začetku bi prvnost bila potrebna, potem pa morda ne več. Seveda pa je v vseh težav kriza in dogodki po krizi. Hvala lepa. Denota, minuta prosim. Talk about the national level and Ne govorimo o nacionalni ravni. V vašem poročilu ni nič rečeno, kaj bi lahko storili na nacionalni ravni, da bi ta EU fiskalni okvir deloval bolj gladko na nacionalni ravni. Sprašujem se, ker mislim, da smo nacionalnim parlamentom dali več časa, primerjavi s preteklostjo. Mar menite, da je potrebno imeti nadaljne spremembe, da bi izboljšali način kako deluje ta fiskalni okvir na nacionalni ravni. Lahko storimo več, ali je to prepoščeno samo evropski ravni, samo tukaj še lahko stvari izboljšamo. John, frankly, question, uh, should... Ja, ne vem točno, kaj naj rečem. Sveda, verjetno bilo možno narediti več na nacionalni ravni, je pa to težko. Zakaj imamo fiskalna pravila skoraj vseh državah? To ni prisilni opič. vendar pa seveda potrebujemo potem ustrezno razpravo. In to mora prihajati strani institucij, kot je fiskalni svet, ki bolj daleko sežno projicira in gleda tudi na kratkoročno, dolgoročno, oprostite, mm, stopne rasti. Tako da bi seveda pozdravil, če bi nacionalne parlamente bolj vključili, to imam pa vtis, da osnutek proračuna in programi konvergence niso predmet razprave vse ne zadostne meri v nacionalnih parlamentih. Včasih imajo to za me pomembno kot dejansko je in to je škoda. Hvala lepa. To je bila zelo pozitivna, dobra izmenjava mnen. S tem bomo nadaljevali ta parlament, naslednji parlament, ta dialog, ki je jasno zelo pomemben za to, da bi izboljšali naša fiskalna pravila, tudi celoten okvir in upravljanje emu in orodja. Hvala lepa za vaše poročilo, za vašo navzočnost tu, sedaj pa naslednja točka. Hvala predsednik, hvala lepa. Next item. Naslednja točka. Gre za mnenje Ivane Maletič o stanju razprav o prihodnosti Evrope. Gre za obravnavo predlogov sprememb. Ivana, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci, pa tudi vsem kolegom, ki so pripravili predloge sprememb in so nam jih tudi poslali. Ni bilo enostavno pripraviti kompromise, kajti glede nekaterih točk imamo popolnoma različna stališča, ampak na naslednjem sestanku poročevalcev v senci mislim, da nam bo, da bo, nam bo uspelo pripraviti kompromise. Naprimer, Kaj je zelo dobro? Dobro je, da se strinjamo glede temeljev mnenja, da moramo definitivno zajeti vse elemente povezane z ekon. Vsi elementi, ki gredo malo prek tega, pa bodo morda vključeni, jih bomo skušali vključiti v kompromise. Pri nekaterih elementih pa tega nismo vključili uspeli v popolnosti. Upam pa, da bodo vsi kolegi na koncu zadovoljni. Kar se tiče bančne unije, imamo malo drugačen pristop. Kateri kolegi bi radi imeli bolj postopen pristop k dokončanju bančne unije? Drugi pristop pa je hitro dokončanje zaradi nevarnosti, ki jih zamude prinašajo. Potem razlike, kar se tiče mnen glede SBBS bomo videli na sestanku, kaj bomo storili glede tega. Potem kapitalski trgi, unija kapitalskih trgov. Tukaj smo se odločili, da bomo vključili malo tudi MSP -e in pomen unija kapitalskih trgov za MSP, -e, da bodo imeli dodatni vir financiranja kapitalskih trgov. Potem pa tudi kar se tiče procesa poglabljanja in dokončevanja EMU. Tukaj imamo predlog. da bi fiskalna zmogljivost evrov moče bila dobrodošla in da moramo pozdraviti novo rodja za stabilizacijo evrov moče, tudi kar se tiče scheme za brezposobnost in tem se bomo morali pogovoriti, kaj ti, v bistvu Evropska schema za brezposobnost ni predlagana, imamo pa tudi različne predloge, kot je stabilizacija investicij, investiv program, podpora naložbam, namesto teh proračunskih urodij, ki so omenjena in tudi fiskalna zmogljivost. Tukaj bomo videli in upam, da bomo našli dober kompromis. Predlog že obstaja. Na koncu pa se moramo pogovoriti tudi o pomenu programov podpora reforma. Nekateri to podpirajo, drugi ne. Želijo pa podpreti stabilizacijo in tukaj bomo tudi morali iskati najti kompromis, prav tako pa tudi kar se tiče stabilnosti in kar se tiče pakta za stabilnost in rast. Naš predlog je, da bi ga reformirali ali pa da bi imeli torej polno spoštovanje obstoječih fleksibilnostih klauzul, ki že obstajajo, ki so tudi zelo pomembne in ki se v praksi ne izvajajo prav dobro. Kar se tiče InvestEU, tukaj bi imeli več preglednosti komunikacije z državljani, vemo, da so to pomembni elementi v mnenju. Hvala lepa. Thank you. Um gospode. Hvala lepa. V imenu SND, Pervonš Beres. Hvala lepa. To je prvič, da sem počival v senci ta teden. Moram se upravičiti v imenu Kosta Samavridisa, ki danes ne more biti tukaj. Najprej naj podam horizontalno pripombo. Mislim, da je mnenje. ki je pripravil kolega Vavko. Zelo pomembno, kar se tiče prihodnosti EU. Kot ekon, sedaj pripravljamo naše mnenje. To je pripravila pripravka mnenja, pošteno, ampak eh, po razpravi, ki se je ravno kar začela, vidim, da obstaja tveganje, da bi sporočilo na lastno pobudo z mnenjem iz tega odbora imeli dokončno oceno zelo konkretnih predlogov, ki so pred nami. Potem bi lahko imeli različna mnenja glede vprašanj, ki še niso dokončno rešena. Ne bi torej rada izključila, da se jo vprašanje kjer imajo pogajalske ekipe in skušamo tegniti največ za nas, pa da bi potem tukaj bili nedosledni. To je seveda pomembno, glede veliko prerok, ki so pred nami, naj jih nekaj omenim, investijo. E funkcija stabilizacije in naložbene zaščite, pa tudi še kaj drugega. Potem pa še manjši pomislek, da bi kompromisi, ko bomo prišli bliže našim sklepom, imeli potem stranski učinek na druge doseje. Bodimo kar se da splošni. Torej, pripravimo kompromis, ker vemo, da kompromis je dosegljiv in smo ga že v odboru kdaj tudi izglasovali. To je tista prava podlaga za to kar se tiče specifičnih točk kosta samovridesa, pa tole. Seveda vprašanje dokončanja bančne unije, to mora biti visoko na dnevnem redu, pa tako je potrebno omeniti bančno unijo, ki bo dokončana tako, kot je bilo omenjeno že pred dolgim časom. Druga točka, zamisel, da ko govorimo o reformiranem evropskem semestru, da moramo upoštevati definitivno nove razsežnosti. In vem, da je v predlogu tega kar nekaj, kar se tiče trenutnega razvoja in kar se tiče načina okoljskih, družbenih, ekonomskih sprememb, kako bi to morali vključiti v evropski semester. In tretja točka, potreba, da gledimo na evropskem stebru socialnih pravic. Voda menite, da to ni nekaj za ekon, pa vseeno. Preveril se, ne vem zakaj Impel ne bo podal mnenja, ampak kot ekon vedno pravimo, da je socijalna razsežnost temu potrebno poštevati in mislim, da tega ne smemo ponoma zanemariti. Kar se tiče vsega, potem divergence, to je ključna točka, ki jo moramo omeniti in to je tudi najnema vridesa. Kar se tiče novih orodij, načeloma to podpiram, ampak še enkrat naj se navežem na mojo prejšnjo pripombo. Ne smemo že naprej skušati predelati rezultate pogajanj pri drugih dosejih. potem pa stališče, ki je že bilo izglasovano v tem odboru, je potrebno upoštevati, da je povezava z makroekonomskim pogojevanjem nekaj, kar ni naše stališče. Vseeno pa, torej, ja povem, kako pomembno je to poročilo pred naslednjimi volitvami, in seveda je pripravljen na dosego dobrih kompromisov. Hvala. Other... Hvala. Mislim, da nišče več ne želi besede med pročevalci v senci. Še kdo drug? Torej, pročevalci v senci, še kdo drug? Uh, zdaj imate priložnost. Ja, hvala. Torej, prosta razprava bom sedaj izkoristil to priložnost, kajti uh, tudi sam sem delal um, skupaj z gospod Maletrič in rad bi se zahvalil poročevalki Ikona za to poročilo, kot je že prej povedala Pervonš. V našem odboru sedaj pripravljamo poročilo. ki smo ga pomenovali Prihodnost Evrope. Morda je to preveč velika potezen naslov, kaj ti še vedno moramo napisati to prihodnost Evrope. No, ampak zakaj gre? Želimo zagotoviti to, da bomo ažurirali vse dokumente in pa razprave zadnjih let v tem parlamentu. Hmm. Ne samo javne razprave o prihodnosti Evrope, ampak vse razprave. Jasno je da moramo marsikaj bolj integrirati v širši kontekst. Marsikaj še ni popolno, ampak v poročilu se predvsem omenja gospodarstvo, namreč ustavni odbor želi, da bi odbor Ekon, ta odbor, povedal, o čem naj se pogovorimo v prihodnosti, kakšne bodo naše usmeritve za prihodnost Evrope. Kajti ravno ta odbor, ekon je mislim, da v najboljšem položaju, da razmišlja o prihodnosti Evrope. Z gospod Malati smo se večkrat pohvalili vsem tem, tudi z drugim počevalcem v senci. In seveda vedno podarimo širšo sliko. Tukaj. Eh, tudi potrebujemo pomoč Afka kajti člen 54 eh, uredbe pravi, da morate oba odbora, Eko in pa Avko, sodelovati pri tem poročilu. In mi želimo, da bo poročilo Ekon v celoti vključeno v delo odbora za ostane zadeve. To je nas cilj. Naj se še enkrat navežem na to, kar je prej povedala gospa Pervonš. Beres, um, ehm, in namreč, naš cilj tukaj ni to, da bi imeli zelo podrobno poročilo o tem, kakšne so različne možnosti za prihodnost Evropske unije. Tega ne moremo predstaviti. Ampak želimo približno usmeritev za prihodnost Evrope, ekonomsko, finančno in tako dalje. Kaj lahko storimo, kar bo pomenilo dodano vrednost? Naprimer, ekonomsko in monetarno upravljanje EU potem večletni finančni okvir, lastne sredstva, proračun Evropske unije in tako dalje. In tako dalje. Pri vseh teh vprašanjih mi ne želimo reči, da mora odbor Ekon uh, predstaviti nekaj čisto novega. Moramo samo zbrati to, kar je bilo že doseženo in predstavljeno. To je naš predlog, to je naš skupni cilj, mislim da. In ob tej priložnosti bi vas rad, če se spomnim na to da odbor za ustavne zadeve predvsem želi vključiti to poročilo Ekona v naše poročilo, oboravko. Prav tako bomo tudi dvostransko še sodelovali z gospod poročevalko Maletič. In res hvala lepa za odlično sodelovanje do sedaj. Hvala lepa. Others? Še kdo drug? Ne, v redu, potem pa gospa poročevalka. Hvala. Tudi sama bi rada podarila, da je pomembno imeti dobro sodelovanje z odborom AFKO in pa s pročevalcem tam. Upam, da bomo na koncu združili in uskladili naša mnenja in predloge naše družbe, ki so tudi že v poročilu AFKA. Kajti pri nekaterih točkah mislim, da se stvari zelo povezujejo. vprašanja odbora Eko in pa Afko so pogosto povezana in mislim, da bomo lahko prišli do soglasja pri vsem tem. Prav tako se strinjam, da je morda bolje, da ne poskušamo tukaj zaključiti te razprave. Morda lahko pustimo še odprto razpravo pri nekaterih drugih dosjejih. Nekje lahko stvari zaključimo, nekje ne. Naprimer, ko govorimo o poglobitvi Evropske monetarne unije in pa o konvergenci z državami članice, ki so zunaj evroobmoča. Pri takih vprašanjih mislim, da moramo omeniti tudi naprimer, eh, programe za podporo reformam ter pa to zmogljivost za konvergenco za države, ki so izven evroobmoča. Upam, da bomo na koncu lahko pojasnili ta vprašanja tudi v našem mnenju. In eh, še vi, gospa. Berez in pa tukaj povedal kolega Mavrides, pravite, da moramo pri kohezijskih skladih povedati, da ne potrebujemo te povezave z makroekonomsko pogojenostjo. Po našem mnenju je bolje, da se s tem ukvarjamo v obsev CPR, torej um, uredbi o splošnih določbah s tem se strinjam, prav tako imamo tukaj potem še trajnostni razvoj, podnebne spremembe, socialne pravice, vse to smo dodali. Upam, da bodo vsi zadovoljni s tem. Videli bomo, kako obrati čim širši pristop, kjerkoli je to pač mogoče. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Ste vi želeli besedo? Ne. V redu. No, danes smo obravnavali predlog sprememb. 19. novembra pa bomo glasovali o tem predlogu. Uh, gospod Atundo in danes je gospod predsednik Avka tudi tukaj. Glejte, uh, trenutno velja za to področje člen 54. No, pri gospodarski in pa monetarni politiki odbor AFKO bo tudi um, institucionalno obravnaval stariče ekona. Predvsem glede vsebine. Bomo nadalje spremljali, kaj se dogaja pri tem. Uh, No, hvala lepa vsem za enkrat. Sedaj pa bomo glasovali, ampak čez 10 minut, 10 minut odmora. Uh, Kolegi, lepo prosim, sedite. Najprej testno glasovanje. Testno glasujemo. After the test. call is coming. Nekateri še prihajajo v dvorano. Tam še ti, glasuj. Ok, we close. For... Konec 40. Prvo sprejel s postopkom na vprašanje. Gospod predsednik, sedaj bomo glasovali o poročilu glede čezmejnih plačil. Eh, od začetka popodneva smo tukaj pred dvorano videli lobiste, ki so zgovarjali svoje stališča in so poslance, ki so vstopili v dvorano, razdeljevali eh, dokumente in pa navodila glede tega, kako naj glasujejo. To je mislim, da v nasprotju s tem, kako naj bi delovali po našem mandatu poslancev. Vem, da imajo pravico do razdelevanja dokumentov, oziroma do tega, da sploh so v parlamentu. Ampak mislim, da nima smisla, da sedaj, ravno pred glasovanjem, pridejo sem in nam v bistvu sedaj, par minut pred glasovanjem, eh, dajo navodila o tem, kako naj glasujemo. Uh, Hvala, se strinjam. To ni ravno primerno. Zato bi sekretar prosil, da odide pred vrano in prosim, da to zaustavite, kajti naša pravila so jasna in ta pravila treba spoštovati. In ta pravila ne omogočajo oglaševanja in pa promocije stališč pred vrano. To pač ni mogoče. Sedaj pa gremo na glasovanje. Poročilo Ashley Fox, evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja. Um, Predstavljeno je 138, kdo je za, proti, vzdržani, zavrano. Sedaj pa osvežno. Od 184 do 186, kdo je za, proti, vzdržani, zavrano. potem uh, predloga 188 in 89 je za, proti vzdržani. Bomo preverili, glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Zavrnen. Sedaj pa 29. Um, kdo je za, proti, vzdržani? Zavrno. Sedaj pa 120, 180. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Kompromis A. Za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog 196 za, proti vzdržani, zavrn. Predlog 31 eh, za, proti, vzdržani, zavrn. Predlog 127 za, proti, vzdržani, zavrn. Kompromis B, del 1, za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 45 za, proti, bomo preverili 45, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet 23 eh, proti 20, eh, sedaj pa 219 je brez predmeten in smo pri kompromisu I. Za proti stržanje zavrnen, predlog 28 za. Sedaj pa moramo glasovati um, predlog 70 za proti vzdržanje. 262 uh, za proti vzdržanje. Zavrn. za proti vzdržanje zavrna 188 za proti vzdržanje sprejet 220 za proti vzdržanje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 kompromis je sedaj za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa moramo glasovati. Uh, 71, 265 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uh, 264 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis C za proti vzdržanje sprejet kompromis D za proti vzdržanje zavrn eh, glasimo 48 za 48 na naslednji strani Ehm, za proti vzdržanje sprejeta. Kompromis um, E za proti vzdržanje eh, sprejeta. Kompromis F za proti vzdržanje sprejeta. Predlog 235. Two three five. I said two three five. Oh, okay. Oh, today is not a good day. Danes ni moj dan. Uh, predlog 235. Za, proti, bomo preverili 235, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet, komu izg. Za, proti, vzdržane. Sprejeto predlog sem bil 238 za, proti bomo preverili 238, preverimo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrn uh, 239 za, proti sprejeto kompromis H za, proti. Bomo preverili, glasujemo kompromis H. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis K za proti. Vzdržanje je sprejeto. Kompromis L za proti. Vzdržanje je sprejeto. Kompromis M za proti. Vzdržanje je sprejeto predlog 226 za, proti bomo preverili 226. Konec glasovanja. Spred. Sedaj pa je naslednji brezpredmeten in smo pri kompromisu N za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis O za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis P del 1 za proti vzdržanje je sprejeta. Del, oziroma bomo preverili prvi del. Konec glasovanja. Spred. Sedaj pa drugi del za proti vzdržanje sprejeta. Kompromis Q Za proti vzdržanje je sprejeto. Uh, predlog 360 za proti vzdržanje zavrnen. Kompromis R, del 1, za proti vzdržanje sprejeto. 2, drugi del, za proti vzdržanje sprejeto. Želite preveriti? Ok. Ne, v redu, potem pa 109 za proti vzdržanje zdržane. ILS je proti 109. V redu, bomo preverili, eh, nisem videl, koliko se je, 109 preverjamo. Konec glasovanja, sprejet, 23 proti 20, sedaj pa 110, za proti vzdržanje sprejeto. 111 z ustnim predlogom poročevalca za proti vzdržanju. IRS, glede ustnega predloga, ste za, um, bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis AA za proti vzdržanju bomo preverili glasovo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, predlog FMB 115 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis AB za, proti vzdržanje sprejeto predlog 132 z ustnim predlogom spremembe pročevalca. Dvema pravzaprav. Z enim, ampak je drugi. Um, kdo je za? Proti. Bomo preverili, ga svojo. Konec glasovanja, sprejeto 24-20. Sedaj pa v svežnju naprej. 133.34 za, proti, stržanje. LS je proti. No, bomo preverili ta dva. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrn. Kompromis S za proti vzdržani sprejeto. Eh, predlog 333 za, proti vzdržani sprejeto 340 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis T za, proti vzdržani sprejeto. Eh, predlog 2 za proti vzdržani sprejeta. Kompromis U za proti vzdržani sprejeta. Predlog 4 za proti vzdržani sprejeta. 165 za 165 za proti vzdržani zavrno 146 za proti vzdržanju. Sprejeto 47 za. Bomo preverili 147. Preverjamo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavren. Uh, eh, torej 25, 19. Uh, 48 za, proti. Vzdržani. Zavrneno. Kompromis v za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Uh, predlog 156 za proti, vzdržani, zavrnjen, 157 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 159 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis z, za, proti, vzdržani, zavrnjen in sedaj vzdržani. 151 um, za, proti vzdržanje um, zavrno, 160 za, proti vzdržanje zavrno, 6 za, proti vzdržanje zavrnen. 150 za, proti vzdržanje sprejeto, 162 za, proti vzdržanje sprejeto, 160 uh, za, proti vzdržanje zavrn, 7 za, proti vzdržanje sprejeto. 163 za, proti uh, 163, preverjamo, glasujemo. Ja, je sprejeto. Uh, res je, sprejeto. Sedaj pa uh, komp dvojnega za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis dvojnega za proti vzdržanje sprejeto, kompromis X za proti vzdržanje sprejeto, e, predlog 10 za proti vzdržanje sprejeto, 11 za proti vzdržanje sprejeto, 12 za proti vzdržanje sprejeto, 170 e, za proti vzdržanje sprejeto, 170 za proti vzdržanje sprejeto, Sedaj pa 14. Za, proti, vzdržanje, spred. 15. Za, proti, vzdržanje, spredo. 16. Za, proti, vzdržanje, spredo. 171. Za, proti, vzdržanje, spredo. 17. Za, proti, vzdržanje, spredo. 172. Za, proti, vzdržanje, spredo proti vzdržanju sprejeto, 18 za proti vzdržanju sprejeto, 173 za proti vzdržanju zavrnen, 19 za proti vzdržanju sprejeto, 20 za proti vzdržanju sprejeto, kompromis uh, Y za proti vzdržanju sprejeto, predlog 22 za proti vzdržanju sprejeto sprejeta. 23 za, proti vzdržani je sprejeta, 24 za, proti vzdržani je zavrn, 25 za, proti vzdržani je sprejeta, 26 in pa 180 in 181, vse skupaj. Torej 186 skupaj za, proti vzdržani spreto, sedaj pa 181, je pa brezpredmeten. In 182 je bil umaknen, sedaj pa še 27 in pa 183 uh, eh, skupaj za, proti vzdržani spreto, sedaj pa še predlog komisije, kot bi spremenjen s uh, eh, pomenskim glasovanjem, glasujemo. Uh, konec glasovanja in je 38 za, 5 proti, niče vzdržan. Torej, um, začetek meseca realnega uh, pogajanja, uh, pomensko glasujemo o tem, glasujemo. Konec glasovanja. 38 za, 4 proti, 2 uh, zdržane, imamo kvalificirano večino, čestitke pročevalcev. sedaj pa gremo naprej. Tudi množično financiranje, oziroma dve, bi rekel, um, torej Karolina Nagradala. Kompromis C za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis B za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis A za proti vzdržanje sprejeto. Ustni predlog o drugi vodni zjavi za proti vzdržane sprejeto ustni predlog o tretji vodni zjavi za proti vzdržane sprejeto predlog šest za proti vzdržane zavrn potem pa še eh, torej o spremenjenem predlogu eh, glasujemo Konec glasovanja. 41 za, 2 proti, nič eh, vzdržanih. Eh, Sprejeta, torej. Potem pa še glasovanje o odločitvi o začetku medsestionalne pogajanj. Poimensko glasujmo. Konec glasovanja. 40 proti 3, eh, nihče vzdržan. Čestitke poročevalke. Okay. Sedaj pa naprej. Naslednje poročilo. Trajnostne naložbe, poročilo Tang. Gre za razkritje v zvezi s trajnostnimi naložbami. 47 za, proti, ELS ste za, proti, kompromis A, za, proti vzdržanje. Sprejeto 91 za, proti vzdržanje. Sprejeto 94 za, proti vzdržanje. Sprejeto kompromis B za, proti vzdržanje. Sprejeto predlog spremembe 18 za, proti vzdržanje. Sprejeto 109, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 19, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti 18 za, kompromis C, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis D, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis D, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis E, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis E, drugi del, kdo je za, to bomo preverili, preverjamo. konec glasovanja. Zavrnjeno 23 proti 16 za 181, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 180, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno 32, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis G, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 228, kdo je za, proti, preverjamo, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 21 za. 229 za proti vzdržani zavrnjeno. 230 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 231 in 233 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 232 do je za proti vzdržani zavrnjeno. 235, 236 to je za proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 20 za. 237. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis je. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto 241 z ustnim predlogom spremembe Sirpe Pietikajnen. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto kompromis F, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis K, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis L, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis M, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis N, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis O, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis P, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto sprejeto, kompromis, kompromis Q, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, uvodna izjava 7, predlog spremembe 6, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, kompromis R, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, kompromis S, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. 77, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 7, kdo je z ustnim predlogom spremembe poročevalca, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto sprejeto, 78 za proti vzdržani sprejeto, 79 kdo je za proti vzdržani. To bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 24 proti 18 za, kompromis T, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis U, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu komisije za izglasovanimi spremembami. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 2 proti, nihče se ni vzdržal. Zdaj pa bomo glasovali o sklepu o začetku oziroma vstopu v pogajanje v okviru trialoga. Glasujemo. konec glasovanja. 39 za 2 proti nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalcu. Zdaj pa poročilo Eve Majdel. Gre za nadomestila za čezmejna plačila. 62 za proti vzdržani sprejeto kompromis minus a, to je nekaj novega, prav, minus a, za protivzdržanje. Sprejeto. 65, kdo je za protivzdržanje? Sprejeto. Kompromis a. Kdo je za protivzdržanje? Sprejeto. Kompromis B. Sprejeto za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis C, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis D, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis E, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 15, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. 16, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto zavrnjeno 17 za proti vzdržani zavrnjeno kompromis G kdo je za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 20 kdo je za proti vzdržani sprejeto kompromis H kdo je za proti vzdržani sprejeto kompromis I za proti vzdržani sprejeto kompromis J za proti vzdržani sprejeto, kompromis K za proti vzdržani sprejeto, kompromis L za proti vzdržani sprejeto, kompromis O za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa glasujemo o predlogu komisije z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 37 za, 3 je proti, 3 je vzdržani, zdaj pa bomo glasovali o sklepu za začetek pogajanja v okviru trialoga. Glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. 38 za, 5 proti, nihče se ni vzdržal. Čestitke poročevalki. Zaključili smo z glasovanji. Naslednja seja bo v ponedeljek 12. novembra od pol osmih do pol enajstih. Hvala, vse je zaključeno.